veselje tukaj pozdraviti delegacijo gruzijskega parlamenta. Tamara Kulordava jih gosti v okviru četrtega zasedanja medparlamentarne skupščine EU Gruzija. Pozdravljeni. Še posebej sem vesel, da vas lahko pozdravim tukaj ob tej pomembni priložnosti in prepričan sem, da ste produktivno razpravljali z našimi kolegi evropskimi poslanci. Hvala lepa, zdaj pa kratek odmor in ob enajstih bo spregovoril kanadski premije. Najlepša hvala.